Gremo na naslednjo točko na današnjem dnevnem redu. Izvolitev podpredsednikov Evropskega parlamenta. Prejel sem naslednja imena kandidatk in kandidatov za ta mesta. Roberta Angelili. Kaminski Mihajl Toma. Izabel Kaminski Mihajl Toma. Koh Merin Silvana. Kratca Sagaropoulou Rodi Lambrinidis Stavros Macmillan Scott Edward Martinez Martinez Miguel Angel Pitella Giovanni Rodberent Dagmar Rouchek Libor Schmidt Paul Villa Quadras Alejo wallis diana wieland rainer mamy więcej niż czternaście kandydatów kandydatov za ta mesta je več kot 14. Za mesta podpredsednikov pa je samo 14 mest. Zato moramo sedaj podpredsednike izvoliti. To bo prvi krok volitev. Preštevalci glasov bodo isti, kot so bili prej, zato vas prosim, da se postavite ob volišča, za katera ste odgovorni. In eh, preštevalci glasov bodo eh, volili kot zadnji. In ponavljam, ker imamo kandidatov več, kot pa je predvideno število eh, podpredsedniških mest, moramo imeti po poslovniku tajne volitve. Sedaj bom prebral eh, ta zakon oziroma poslovnika. Vsi morate uporabljati samo eno glasovnico in z glasovnico boste eh, glasovali vsega za eh, podpredsednike. Prebral bom samo nekaj najpomembnejših del na naših pravil, sedaj boste videli, kaj morate narediti v naslednjih 20 minutah. V prvem krogu imamo 14 mest. Tisti kandidati, ki bodo dobili absolutno večino glasov, bodo šteli za izvoljene če bo število kandidatov nižje kot pa število sedežev, bomo imeli še eh, drugi krok glasovanja. Če bo potreben še tretji eh, krok glasovanja, pa bo zadostovala e, eh, enostavna večina. Should I reach the message? rozdano koperty i karty do głosowania ovojnice skupaj z glasovnicami ste dobili in zato vas prosim, da uporabite samo tiste glasovnice, ki ste jih dobili. Ob imenu kandidata, ki ga izbirate, označite se križcem. Ponavljam, 14 mest za podpredsednika EP je in zato lahko podelite samo 14 glasov. Tiste glasovnice, ki eh, bodo imele več kot 14 glasov, bodo štele za neveljavne. Če boste želeli kaj popraviti, morate poklicati dvoransko osebje, eh, dobili boste novo kartico, stara kartica oziroma stara glasovnica pa bo uničena. Skratka, če boste glasovali za več kandidatov kot 14, bo s tem postala vaša glasovnica neveljavna. In potem boste izpolneno glasovnico morali dati v ovojnico. In sedaj glasujemo. I would like to ask if it is connected with election. Your voice, yeah? Yes, please uh, take a, take a voice. Prosim, da greste na volišča. Imamo pa tudi vprašanje, ali so kakršne koli minimalne zahteve, kar zadeva volitve. Ne? Najlepša hvala. Najlepša hvala za to vprašanje. Gospod Sajer. Gospod Sajer, najlepša hvala za to vprašanje. Ne, ni minimalne zahteve. Lahko označite enega kandidata ali dve, je vseeno. Hvala za vaše vprašanje.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 Eh, gibljete v smeri volišč, tako da domnevam, da se želite eh, glasovanja udeležiti. Prosim, hitro oddajte svoje glasovnice. Uh... drugič sprašujem ali ste vsi oddali glasovnice tretjič vas sprašujem ali ste oddali glasovnice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 Obveščeni boste, ko se bo zasedanje nadaljevalo. Obveščam pa vas, da bo prekinitev trajala približno eno uro. Morda pa bo premor trajal sam, samo 45 minut, vendar ne dlje kot eno uro. Prekinjam zasedanje.